posredovana ob začetku naslednjega zasedanja. Ukolikor ni drugih pripomb, bomo prešli, bomo to posredovali vsem institucijam, ki so omenjene v besedilih. In s tem je zasedanje končano. Hvala lepa in a, eh, srečno pot nazaj domov.